Mesdames, Messieurs, chers collègues, Gospe in gospodje, dragi kolegi in kolegice iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta, kot predsednik odbora za proračun v Evropskem parlamentu in kot nekdani francoski poslanec imam zdaj veselje, da vas tukaj pozdravim na tej seji, ki je namenjena proračunski politiki in pa učinkovitosti eh, proračunske koordinacije. Eh, so predsedoval bom s kolegom Petrom Duisenbergom, ki je predsednik odbora za finance iz eh, poslanske zbornice na nizozemskem. Zahvaljujem se gospodu Pieru Moskovisiju, ki je komisar za gospodarske in finančne zadeve, eh, prav tako za davke in carino. Mm, hvala, da je prišel k nam in bo z nami imel izmenjavo mnen. To je zdaj drugi krok našega današnjega zasedanja. Govorili pa bomo o mehanizmih in postopkih, ki se uporabljajo v različnih državah članicah, zato da se zagotovi proračunska koordinacija. Govorili bomo tudi o vlogi parlamentov. Razmišljali bomo o možnih izboljšavah, ko gre za proračun in eh, o možni vzpostavitvi proračunskega mehanizma za evroobmočje, tako kot je omenjeno v poročilu petih predsednikov. Gre za to, da se dopolni eh, Evropska gospodarska in monetarna unija. Danes lahko ugotovimo, da Evropska unija nima gospodarske politike, ampak da gre samo za skupek nacionalnih politik. Premalo je sinergij med monetarno, in pa proračunsko politiko. In eh, zato se mi zdi nujno, da se vzpostavi jasen, lasten proračun za euroobmočje, zato da se blažijo asimetrični šoki in da se dopolni tudi prizadevanja držav članic euroobmočja. Mehanizem za stabilnost eh, eh, lahko predstavlja neko izhodišče za tako orodje. Eh, gre za mutualizacijo eh, pretirane zadolženosti. In ta mehanizem za stabilnost na proračunskem področju, na finančnem področju, eh, bi lahko prispeval k temu, da se stvari uredijo. Mehanizem za finančno stabilnost pa tudi nima zadostnega nadzora, ne nadzorujejo ga ne nacionalni poslanci, ne Evropski parlament. Osebno bi rad rekel, da lahko izboljšamo naše postopke eh, tudi z nekim ministrom, ki bi bil eh, odgovoren za evroobmočje oziroma za evroskupino. Prostite. Imeli bi lahko tudi eh, zakladnico in pa konferenca člena 13, ki bi se morala redno sestajati. Eh, odbori za proračun in za finance držav članic bi bili zastopani in tudi predstavniki Evropskega parlamenta parlamenta bi morali biti zastopani. To je moje osebno mnenje. 13. člen eh, fiskalnega pakta nam nudi možnost, ki bi jo lahko raziskali eh, in sicer bolj odločno, kot eh, to počnemo danes. Danes imamo kar nekaj govorcev, ki bodo spregovorili o tej temi. Veselim se tudi vaših odzivov. Skušali bomo najti pravo ravnovesje v razpravi. Zato prosim da se vsi omejite na dve minuti pri svojih prispevkih. Predsednik Dvizenberg bo uh, vodil izmenjavo mnen, on bo podeleval besedo, sam pa bom dal besedo komisarju Pieru Moskovisiju, ki bo podal uvod. Uh, približno deset minut imate časa. Hvala. Ne bom presegel tega časa za govor, gospe in gospodje. Hvala, da ste me sprejeli tukaj. Včeraj sem bil že z vami v tej plenarni dvorani. Eh, danes je že drugi dan parlamentarnih izmenjav. Danes bomo obravnavali predvsem proračunska in gospodarska vprašanja. In rad bi rekel, da v okviru eh, semestra imamo kar nekaj prioritet, eh, gre za investicije, eh, gre za rast. No, moje sporočilo danes je jasno, proračunska odgovornost eh, je seveda prednostna naloga na evropski ravni in tako bo tudi ostalo. Moramo pa jo uskladiti z rastjo. Nacionalni parlamenti imajo ključno vlogo, ki jo lahko odigrajo pri tem, da se vse skupaj dejansko izvaja. Tudi sam sem bil poslanec v nacionalnem parlamentu. Eh, parlamentarci pa se morajo zavedati evropske dimenzije pri izvajanju svojih nalog. Koordinacija je evropske narave, mora biti evropska, ampak eh, izbira sredstev, samo izvajanje, eh, vse to pa je v pristojnosti držav članic in zato mora potekati dialog med nami. Zakaj je koordinacija tako pomembna? iz preprostega razloga finančni in proračunski sistemi držav članic, gospodarstva in pa evroobmočje je vse povezano med seboj. E, kriza e, tega ni končala, ampak je to povezanost še okrepila. Rad bi vas spomnil na nekaj vsebinskih točk, e, na katerih bo temeljila razprava. Proračunska odgovornost je eden od eh, stebrov gospodarske politike v Evropi. To je eno temeljnih načel, ki ga je treba upoštevati eh, vedno. Eh, sam sem evropski komisar za finančne in gospodarske teme ter davčna in carinska vprašanja. V Evropskem parlamentu sem spregovoril oktobra 2015, zavezal sem se izvajanju svojih ciljev in nalog Eh, proračunska vzdržnost je cilj, ki ni samo formalne narave, ampak eh, gre tudi za medgeneracijsko pravičnost. Torej ne smemo pozabiti na eh, prihodne generacije. Prebivalstvo v Evropi se stara, izdatki so vse višji. Treba je najti tudi pravo ravnovesje med kratkim rokom in srednjim in dolgim rokom, torej med ukrepi, ki se sprejemajo na kratek in srednji rok. In eh, seveda si moramo prizadevati za gospodarsko okrevanje. Vsi to potrebujemo. V evropskem semestru smo že podali določene zaveze, o tem smo tudi razstavljali včeraj. Potrebne so strukturne reforme, te bodo podprle rast eh, in to eh, na kratki rok. Eh, proračunska vzdržnost pa bo na ta način zagotovljena tudi dolgoročno. Proračunska odgovornost pa zahteva tudi neko konsolidirano vizijo za evroobmočje. Določene stvari je treba še eh, popraviti, eh, marže naprimer so nekje izkoriščene, nekje ne, torej stvari niso usklajene povsod. Po In treba je misliti na to, da je treba vse čas popravljati neravnovesja, imeti pri tem globalno vizijo in eh, gledati na evromočje kot celoto. No, toliko nasplošno, to so elementi, ki jih je treba upoštevati, preden se lotimo vprašanja proračunske koordinacije poznate okvir, eh, v katerem potekajo razprave o proračunski odgovornosti in koordinaciji. Imamo Lizbonsko pogodbo in države članice morajo usklajevati svoje eh, gospodarske politike. Imamo tudi pakt za eh, gospodarsko rast in stabilnost, ki ponuja nek okvir. Potem imamo fiskalni pakt, ta je medvladne narave in gre za to, da se okrepijo določeni vidiki koordinacije imamo tudi obveznosti za držav članic, ki izhajajo iz tega pakta. Ne moremo e, zanikati, da potrebujemo nek nov okvir, oziroma to, ta okvir smo že dobili z eh, dvojčkom in šesterčkom in s tem se je spremenila tudi časovnica. Mi smo eh, v tem trenutku v evroobmočju pri modelu Eh, ki preveč poudarja nacionalne politike. Eh, proračun se eh, predstavi jeseni, predtem že potekajo razprave v Bruslu. Evropska unija ima velike pristojnosti pri tem in lahko od države članice tudi zahteva, da predstavi proračun, kajti sicer bo proračun zavrnen, torej da predstavi ustrezen proračun. To je pristojnost, ki je spremenila zdaj eh, situacijo stvari na področju proračuna. Nacionalni parlamenti imajo tudi svojo vlogo pri tem. Predvsem, ko gre za eh, proračunsko odgovornost. Ta vloga je trojne narave. Nacionalni parlamenti prispevajo k temu, da zagotavljajo, da je proračun vzdržen in da je v skladu tudi z evropskimi prioritetami. Parlamenti tudi morajo zagotoviti učinkovitost proračunske politike. E, nek političen konsens mora biti dosežen in e, vse skupaj se lahko zagotovi samo z e, jasno razpravo, tako v nacionalnih parlamentih kot v EU. nacionalni parlamenti pa so tudi eh, garanti za eh, nacionalni proračun v odnosu do evropskega. Oni morajo zagotoviti, da eh, vlada spoštuje zaveze, ki jih je sprejela v Bruslu. Torej gre za soodgovornost na področju gospodarstva. In to se bo v prihodnje še razvijalo. Eh, tem priprava proračunov na nacionalni ravni. Parlamenti so pri tem zelo pomembni. Pomembni so za koordinacijo v okviru Evropske unije in sicer, ko gre za načrtovanje nacionalnih proračunov. Kajti ti uh, uh, nacionalni proračuni uh, tudi vplivajo potem na pripravo evropskih uh, programov in evropskega proračuna. Vsak program mora vsebovati uh, Mm, prednostne naloge, določene elemente, potem se predstavijo v nacionalnem parlamentu. In potem se o tem razpravlja tudi o priporočilih, ki so podana. Koordinacija v okviru Evropske unije zdaj velja tudi za pripravo letnega proračuna, ko se pripravljajo osnutki proračuna nacionalni parlamenti imajo tudi tu odgovornost. Naprimer, ko eh, sprejmajo mnenje komisije o proračunskem osnutku in tako naprej. Eh, komisija tudi lahko predstavi svoje eh, vidike v nacionalnih parlamentih. Komisija se ne skriva tukaj v Bruslu, lahko obišče tudi nacionalne parlamente in predstavi Eh, svoj načrt. Eh, ta možnost dialoga vse čas obstaja. Mogoče se tega ne zavedate dovolj, ampak v nacionalnih parlamentih tudi lahko poteka taka poglobljena razprava. Tukaj bi rad odgovoril Žono Artviju. Mislim, da je treba iti še dlje, eh, predvsem na srednji rok. Predsednik Juncker je v poročilu petih predsednikov tudi to omenil. Eh, prav tako lansko leto v nagovoru o stanju stvari v EU. Zato, da bo EMU lahko dobro delovala, potrebuje tudi fiskalno kapaciteto, proračunsko in finančno kapaciteto, eh, ki bo skupna vsem. In sam se tudi zauzemam za to. Kriza je. Eh, osvetlila to, da nimamo neke eh, skupne proračunske inštance. Eh, morali bi imeti tudi proračun evroobmočja. In tukaj bi pomagala tudi zakladnica. Mm, to bi podprlo neko skupno, uh, skupne koristi za Evropsko unijo. Če pa bo zakladnica obstajala in če bomo imeli skupen proračun evroobmočja, potem bi morali imeti tudi zastopnike, ministri, eh, bi morali biti tu zastopani. Sam imam mnenje o tem in eh, to mnenje sem imel že, ko sem bil predstavnik v svetu, pa se ni spremenilo od takrat. Pomembno pa je tudi, da parlament, tako evropski kot nacionalni parlamenti, da se organizirajo, da se na ta način zagotovi demokratičen nadzor. Meni je ta tema zelo blizu in z veseljem bom o tem razpravljal z vami, gospe in gospodje, iz nacionalnih parlamentov. Zaključil pa bi z preprosto mislijo, komisija je seveda odgovorna pri pripravi proračuna, ampak to ni proces, ki je usiljen od zgoraj. Povsem spoštujem tudi prerogative nacionalnih parlamentov. Te je treba izvajati in pri koordinaciji ne gre za napad na suverenost nacionalnih parlamentov ali nacionalnih držav. Želim vas samo povabiti, da bi vse skupaj delali bolj sistematično in skupaj. In da bi si skupaj delili tudi odgovornost za odločitve. Hvala. Hvala, gospod komisar. Uh suverenost eh, mora biti deljena in mora biti učinkovita. Zdaj pa Francesco Boča, ki vodi odbor za proračun v italijanskem parlamentu. Besedo dobite za pet minut, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Orisali ste nek okvir ki ga v tem trenutku potrebujemo oziroma v katerem razmišljamo. Če pogledam italijansko situacijo, Italijan je Italija je usklajena z evropskimi priporočili o gospodarskem upravljanju. Spoštujemo smernice, ki jih zagotavljajo evropske institucije in upoštevamo tudi časovnico. Rad bi vas spomnil, da je Italija med gospodarsko krizo od 2008 do 2015 doživela uh, bistvene proračunske reforme. Uh, fiskalni svet smo ustanovili, oziroma odkar je bil ustanovljen, smo uvedli tudi reforme uh, v računovodstvu leta 2012 je prišlo do uravnoteženega proračuna, ki je postal zakon, to je zdaj zakonska obveznost. Imamo pa tudi mehanizem, ki ga podpira celoten parlament. In sicer gre za to, da imamo fiskalni svet. Dve tretjini članov odbora za proračun sta to podprli dve tretjini italijanskega parlamenta celo je podprlo vzpostavitev takega sveta. To so tehnične zadeve, o katerih govorijo tehnični strokovnjaki, ki so izvoljeni. In to pomeni, da so tehnični strokovnjaki tisti, ki uveljavljajo taka stališča. In to je zelo pomembno, ko razpravljamo o evropskih fiskalnih svetih. Eh, treba je obravnavati tudi podrobnosti, kako bodo ti sveti delovali. In to je pomembno vse od faze načrtovanja do tega, ko se oblikuje zakonodaja za uravnotežen proračun. V zadnjih letih eh, je prišlo tudi do številnih eh, intervencij, s katerimi smo skušali zagotoviti, da se spoštuje problematika javnega dolga. Nekateri so bili proti varčevanju, drugi eh, kensijanci, nekateri menijo, da je evropska monetarna politika bila neuspešna. Smo pa priča najhujši gospodarski krizi v zadnjih desetletjih številne države členi, članice so vzpostavile svoje lastna pravila. Okrevanje ne gre dobro. Zato moramo videti in priznati, da ima evroobmočje rast, ki je nižja od rasti v ZDA in tudi nižja eh, kot v 28 državah članicah EU. Ne gre torej samo za nekaj večletnih priporočil, ki naj bi pomagala. Ne bodo uh, samo ta pomagala. Potem pa še potreba potem, da je treba spoštovati obvezujoča evropska pravila v proračunu. Eh, na račun tega je bilo žrtvovano investiranje, naložbe. In v določenih državah je to privedlo do zategovanja pasu, do številnih težav. Junkerjev načrt bi moral voditi do eh, dodatnih naložb v vrednosti 315 milijard, 22 milijard eh, jamstev imamo. Italijanski parlament je sprejel resolucijo v zvezi s tem in eh, sprejeli smo tudi nek načrt, po katerem naj bi eh, uporabili tudi jamstva Evropske investicijske banke, da bi imeli neke obveznice za financiranje javnega dolga. Eh, nekateri menijo, da je to bolj optimistično kot evro obveznice, ampak mi naj bi uporabljali zdaj te obveznice, ki temeljijo na soglasju. Potem pa še. Kvantitativno sproščanje in pa eh, skladi za reševanje evropski mehanizem za reševanje. No, trend izvoza v določenih državah eh, se zdaj izboljšuje. Eh, proračun je tudi nekje v presežku, ne samo v Nemčiji, na nizozemskem, ampak tudi v Italiji imamo proračunski presežek. Vendar bi sam rekel, da izvoz ni dovolj. to, da imamo presežek, pa kaže tudi na to, da obstajajo makroekonomska neravnovesja, ki jih ne, mo ne moremo kar spregledati. Razmisliti moramo o okrevanju za Evropo. Ne samo eh, v okviru izvoza. V Italiji se to zelo poudarja. Moramo se osredotočiti tudi na domačo porabo in mislim, da bodo številne od teh točk tudi izpostavljene v razpravi. V naslednjih treh mesecih bomo reformirali nacionalni proračun, predlagali bomo določene nove elemente in upam, da bodo ti v skladu s koordinacijo, ki se tu omenja. Odstranili bomo uh, klauzulo, ki spodkopava suverenost. sledili bomo tudi finančnim eh, smernicam iz Brusla. Hvala. Hvala. Prvo račun evroobmočja se je že omenjal, številni politični akteri, finančni ministri in komisari so to omenjali tudi v Evropskem parlamentu. Smo govorili o tem in skušamo si zamisliti, kakšen bi bil proračun evroobmočja. Odbor Ekon in odbor Budž za proračun Eh, sta imenovala poročevalca, gospa Beres v imenu odbora Ekon in gospod Böge v imenu odbora Bač. Gospa Beres dobi zdaj besedo. Um, Hvala lepa. Razprava, ki se jo lotevamo danes, je res bistvenega pomena. In, uh, menim, da moramo vseeno te zadeve povezati z realnostjo in podobno kot je rekel Rajmer Böge. Menim, da se popolnoma zavedamo po eni strani, eh, kaj se bo zgodilo po pogajanjih eh, z Združenim kraljestvom, ne glede na izid, da bo to vplivalo na zadeve, kakorkoli že. In po drugi strani eh, so številne naše ekonomije že utrpele eh, veliko udarcev, med drugim tudi sprejem beguncev in vse to vpliva na razprave, ki bodo še naprej potekale tudi na osnovi strokovnih mnen, ki jih pa že imamo narejena nekaj časa. Zadeve moramo nekoliko bolj opredeliti, komisija je že obljubila, da bo do konca leta oblikovala konkretne predloge, potem seveda tudi eh, svet eh, mora do konca tega tedna podati neko jasno mnenje o tem in eh, določene države članice, naprimer Nemčija in <laughs> Francija, morajo tudi oblikovati eh, predloge, ki eh, sta jih eh, obljubili tja do konca leta. No, vsakdo je po svoje angažiran in vse to je v srčiki problematike, ki se je lotevamo. In zdi se mi tudi, da se tega lotevamo na dokaj originalen način, ker je to prvič, da se Evropski parlament osredotoča ravno na to eh, vprašanje, ki mu sramežljivo rečemo, proračunska zmogljivost eh, evrskega območja, drugi pa temu preprosto rečejo proračun. In potem so tukaj še predstavniki odbora za proračun, ki so na tem že veliko delali, eh, seveda so tu zraven še drugi odbori in to, to izhaja iz slavnega Junkerjevega načrta, ki govori o investicijah na ravni Evropske unije. Prvo torej, tudi izhajajo tudi vse te pobude, da moramo uh, pri tem uh, eh, aktivne sodelovati še zlasti preomenjena dva odbora. In uh, te teme so bile sicer pogosto omenjane v Evropskem parlamentu. Vi pa imate tokrat uh, veliko prednost, da imate pred seboj delovni dokument, ki je bil uh, pravzaprav na hitro zmetan skupaj v sodelovanju dveh sinoči. Ampak mislim, da smo bili dovolj jasni, ker vemo, kakšen je cilj in ta je jasen. Moramo biti resni, vendar si moramo zastaviti tudi realne eh, okvire in roke. O tem smo govorili že oktobra na plenarnem zasedanju govorili smo o pletenosti in umeščenosti Evropskega parlamenta v delo drugih institucij in sodelovanju z njimi. Nočem se daj zapletati problematike, ampak eh, preden mi prekinejo besedo, eh, naj povem, da je bistvo vseh teh razprav, ki jih tukaj vodimo, v tem, eh, kar je rekel tudi gospod komisar, načelo solidarnosti, Treba se spomniti tudi tega, kadar govorimo o izvajanju proračuna. Gre torej za trojno problematiko, le nekaj besed o tem, kako se odzvati na simetrične ali asimetrične šoke, kako se soočati eh, s primankljajem investicij in kako imeti realno podobo naših ekonomij in eh, organizirati funkcioniranje evrskega območja v tem času. Hvala lepa, gospod. Eh, Predsedujoči, no vidite, nisem vas prekinil, pravi predsedujoči. Gospod Doge, hvala. Gospod Böge, hvala lepa, gospod predsedujoči. Pripravili smo delovni dokument in to je šele začetek kompleksnega dela, ki nas čaka v prihodnosti. Namreč sodelovali bomo med odboroma za proračun in za gospodarska vprašanja to zadeva najprej zgodovinsko ozadje, gre za predloge štirih in potem petih predsednikov. Obstajajo določeni pogledi gospodarstvenikov, ki jih bomo še obogatili in zastavljamo si vprašanja, kajti to želimo zastaviti kot odprt proces. Vi ste kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov in tudi vi lahko seveda podate svoje komentarje, kajti to je tema, ki predstavlja velik izziv. Mislim, da moramo to rešiti skupaj. Pri vprašanju fiskalnih kapacitet gre za to, da imamo po eni strani zagovornike, nekateri so tudi negativno nastrojeni, drugi pa so previdno optimistični in si lahko predstavljajo nekaj takšnega na koncu dolge poti. Mislim pa, da gre preprosto za to, da moramo skupaj reči, da je naš cilj naslednji. Želimo si, da bi ekonomsko in monetarno unijo na dolgi rok zastavili trajnostno. V zadnjih letih smo zelo veliko že tudi dosegli. Ne glede na to, pa se ne smemo delati iluzij. Vem, da aktualno upravljanje z krizami predstavlja veliko težavo in zaradi tega razprava ni nič lažja. Ampak ob trenutnih izzivih imamo obenem tudi odgovornost. Razviti moramo perspektive, ki nam bodo omogočile upogled v to, kaj lahko dosežemo v prihodnosti. Ampak jasno je, in tukaj nimam iluzij, da brez solidarnega obvladovanja krize z begunci, brez ustreznih pravil grede jamstev, depozitov in brez tega, da je treba trenutna pravila, ukrepe in zakonodajo izvajati tako, kot je treba, tudi fiskalnih zmogljivosti ne bomo izboljšali. Vse je med seboj tudi povezano. Mislim, da moramo vedeti, da je za trajnostno zagotovitev ekonomske in monetarne unije, morda treba spremeniti tudi pogodbe in to seveda upošteva in vključuje tudi spremembe proračunskih postopkov. Zato so določeni temelji zame ključnega pomena, kakor je navedeno v pogodbi. Cilj je, da bi imeli trg, ki bo zagotovil, da bomo konkurenčni in ki bo spoštoval tudi gospodarsko in socialno sodelovanje, zato da bomo socialno tržno gospodarstvo ohranili v Evropi in da bomo konkurenčni na globalni ravni. Valuta je evro. Ostalo so izjeme. Torej, države, ki so se odločile, da ne bodo sodelovali v evru, ne smejo določati tempa evroobmoča. To je rdeča linija. Večkrat sem, oziroma dvakrat sem se pogajal za večletni finančni okvir in dvoje mi je zelo pomembno. Namreč, zdaj imamo veliko skladov, parlament je pri tem sodeloval, vendar enotnost proračuna je ključnega pomena. In k temu spada tudi poziv k lastnim sredstvom. Razpravljamo o vprašanjih o tem, kako bi takšne zmogljivosti bile videti, o kakšnih razsežnostih govorimo in s kakšnimi strukturami odločanja se soočamo. Torej, nadzor, odgovornost, močnejša parlamentarizacija. Zakaj parlamentarizacija? Zato, ker smo pri zasnovi EFSM. Ha? tako daleč, da takrat nismo dosegli dovoljšnega rezultata. 60 milijard evrov so takrat voditelji držav in članic eh, sprejeli za to, da bi pomagali Evropski uniji. Vendar to je bilo potem zavrnjeno v proračunski politiki parlamentov. Alan Lamasur je bil takrat predsednik odbora za proračun in naslednje leto smo proračun popravili. Ampak teh 60 milijard evrov nad eh, mejo večletnega finančnega okvira je zahteval razpravo v Evropskem parlamentu. Zato mislim, da je parlamentarna razprava nujno potrebna in še zadnja beseda, kohezijske sklade imamo, uvedli smo jih zato, da bi pomagali šipkejšim državam v evroobmoče. Če so kapacitete kapacitete v večletnem finančnem okviru ali zunaj njega, če govorimo o lastnih sredstvih in če govorimo o tem, kakšni so pogoji za to, da bomo takšno kapaciteto sploh dobili, potem mislim, da je to dobra razprava. Vsekakor pa moramo najprej stabilizirati evro območje, zagotoviti moramo verodostojnost, zato da bomo takšno možnost sploh imeli. Hvala. Merci, Remer Bogue. Hvala lepa, Rajmer Bege. In sedaj dajem besedo naprej so predsedniku. Hvala, gospodarči. Hvala tudi vsem, ki ste se oglasili za zelo zanimivo izmenjavo mnen. Kar veliko vas je prosilo za besedo in poskušal bi zadevo organizirati tako, da bi da štirje zaporedoma zastavili vprašanje, potem bi penal, panel lahko odgovoril in potem bi spet ponovili krok štirih vprašanj, če se strinjate. Najprej gospod eh, Dias iz eh, portugalskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se vsem, ki so spregovorili za vse komentarje, ki so se mi zdeli zelo zanimivi. Ampak pravzaprav sem hotel podariti dve zadevi. Kot prvo, naša skupnost temelji na skupnem razvoju in miru. Naš osnovni cilj ni proračunska stabilnost. Sestavili smo veliko instrumentov, ki so namenjeni finem uravnavanju in uglaševanju nacionalnih bilanc. Ampak mislim, da je šlo za to, da smo hoteli imeti boljši razvoj, enoten razvoj vse Evropske unije, predvsem eh, evrskega območja. In zato smo oblikovali pomemben instrument za pomikanje proti konvergenci. In to je edini možni način, da preprečimo asimetrične šoke. In zaradi tega se želim še posebej zahvaliti tistim, ki so oblikovali delovni dokument. Potem je tu še vprašanje stalnega odlaganja in prelaganja uporabe instrumentov, ki jih že imamo, pa jih ne uporabljamo tem pa bi ravno pridobili več zaupanja med eh, investitorji eh, in izboljšali razmerje med javnim in zasebnim kapitalom in naložbami ter eh, razmerje javnega dolga. Vse to pa močno pritiska na nacionalne proračune. In to so tisti, ki zagotavljajo več javnega financiranja in stimulacij za javne naložbe. Davčna politika v Evropski uniji mora imeti vedno v mislih, da imamo različne ravni razvoja, kar pomeni tudi različne ravni javnih investicij. To je nujno potrebno upoštevati, če ne govorimo o konvergenciji. Hvala lepa, gospod Dias, sedaj pa gospod von Appeldorn iz nizozemskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči kolegice in kolegi. Že gospod Bakar je govoril o tem, da, da skrbi možno pomankanje legitimitete uh, o, pri odločanju o davčnem svežnju. Eh, prav tako velja pomisle, ki ga je prej omenila Italija. Namreč vsi moramo skupaj uh, prispevati k demokratizaciji tega procesa, ki je v sami srčiki evropskega ekonomskega upravljanja. Potem je tukaj tudi vprašanje nacionalnih svetov za konkurenčnost in neodvisnih fiskalnih odborov na nizozemskem, kot je prej rekel že moj kolega, smo že uvedli neodvisni fiskalni odbor in mislim, da je koristo, če se lahko, če se naučite iz naših eh, izkušenj. In eh, pri oblikovanju politike na tem področju smo na nizozemskem doživeli veliko kritik tudi strani Eurospektra. Ampak eh, lahko rečem, da če pogledamo oblikovanje politik, se mi zdi, da so te preveč diktirane strani uh, makroekonomskih finančnih politik. In zdaj, če bomo še dodatno okrepili vlogo teh eh, neodvisnih fiskalnih odborov in če bomo še bolj formalizirali ekonomsko upravljanje, potem se res eh, bojim, da bo problem pomankanja demokratične legitimnosti še bolj poglobljen. In vprašati je treba tudi, ljudi, kako gledajo na to, ne samo strokovnjake. Hvala lepa. Thank you. The next uh, speaker is Mr. Alan. Hvala lepa. Gospod, eh, niste li iz Finske sedaj na vrsti? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Res prisrčna hvala za to zelo zanimivo razpravo. Uh, Vsi se zavedamo, da nam je finančna kriza prenesla tri poglavitne izzive. Vsi hočemo doseči ponovno gospodarsko rast, uravnotežiti javne finance in preprečiti novo finančno krizo. In zato res potrebujemo sodelovanje, koordinacijo znotraj Evropske unije in še zlasti znotraj evrskega območja. Naj podarim nekaj pomembnih temeljnih načel. Kot prvo, odprtost bolj odprti moramo biti do teh problemov, pa tudi vsekakor učinkovitejši pri izvajanju odločitev, ki jih sprejmemo in eh, kakovostnega upravljanja. Res je pomembno, da se zavedamo, da poleg solidarnosti potrebujemo tudi lastno odgovornost, še zlasti na finančnih trgih, pa tudi na splošno, pri eh, oblikovanju ekonomskih politik. Najprej se zavedajmo lastne odgovornosti, potem bomo pa lahko govorili naprej. Jasno je, da eh, številne finančne trge skrbijo ravno moralna tveganja, ker ravno etična plat lahko močno ogrozi zanesljivost eh, in zaupanje v finančne trge. Zato me zanima, kako vi, komisar, Eh, Moskovici vidite ravno to moralno tveganje v tem smislu? Hvala lepa za to vprašanje. Naslednji je gospod Morsan z Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nekaj pripomi imamo v zvezi s fiskalno zmogljivostjo evrskega območja, v zvezi s tem, kar so povedali prej, kar sta povedala soporočevalca. In hvala tudi za ta delovni dokument. No, zelo dobro, da imamo ravno v tem trenutku izmenjavo mnen, eh, ker je zelo pomembno za nas, da slišimo od kolegov iz nacionalnih parlamentov, kako razmišljajo o tem. Imamo vprašanje za komisarja Moskovicija. Eh, res je, če hočemo doseči gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropi, je to cilj, ki nam je vsem skupaj. Mislim, da je manevrski prostor zelo majhen javna poraba v Evropi je prevelika, primankljaji so previsoki uh, in torej manevrski prostor v številnih državah članicah je močno omejen, davčne stopne so visoke ali previsoke, kot trdijo nekateri. In zato me zanima, kako mislite, da bomo lahko sprožili zasebne investicije na mesto prevladujočih javnih in kako oblikovati strukturne reforme, da bo do naše ekonomije bolj konkurenčne. To so stvari, ki jih moramo doseči, kot je Pervon Šperez rekla prej. Konvergenčnost znotraj evrskega območja je nujno potrebna, seveda konvergenčnost z najbolj konkurenčnimi ekonomijami. Nujno je torej izboljšati Konkurenčnost, to je eden ključnih elementov. Rad pa bi videl, da bi eh, zelo pošteno eh, pogledali sami sebi v oči in najprej začeli uporabljati orodja in sredstva, ki jih imamo na voljo, da ne bomo eh, kar naprej izumljali vedno novih finančnih instrumentov. Na zadnje smo oblikovali Evropski sklad za strateške naložbe. In eh, pomembno pri vsem tem je, kakšne razmerje med državami članicami znotraj in zunaj evrskega območja. In eh, ekonomsko upravljanje je treba posod izboljšati. Pogojenost, iz katere izhaja fiskalna zmogljivost, pa je tudi pomembno vprašanje. Ali lahko prosim zaključite, predsedujoči prekinja govornika? Takoj. No, treba je zagotoviti eh, določena jamstva državam članicam in eh, to je omenjal tudi gospod Cameron v pogajanjih. Vprašati se moramo, kaj se bo dogajalo v naslednjih treh do petih letih s tistimi državami, ki so v bolj kritičnem. Eh, položaju in če so pripravljene angažirati se močneje, tudi finančno, potem je to treba omogočiti z nekim jasnim postopkom in procesom. Hvala. Uh, um, no, sedaj mislim, da bi bil čas eh, za nekaj odgovorov. Mislim, da je bilo kar nekaj vprašanj za gospoda Moskovicija. Boste kar vi začeli, morda, da boste odgovorili vse gospod gospod Ubege in eh, madame Perez. Najlepša hvala. Začel bom v zvezi z našo opredelitvijo eh, gospodarske in proračunske politike in zahtevami, ki izhajajo iz tega. Vse to je treba umestiti v pravi kontekst. In jasno je treba pri tem izvesti potrebno konsolidacijo. Vidimo pa, da trenutno res prihaja do rahle uh, rasti, to sicer še ni dokončna zmaga in uh, to se dogaja tako zunaj kot znotraj evrskega območja. Sedaj pa se je treba soočiti uh, s serijo drugih kriz, naprimer begunsko krizo, uh, potem s terorizmom in sorodnimi grožnjami, potem možnosti brexita, ker ste nekateri že omenili, potem upravljanje z grško krizo in splošna socialna kriza, ki je povezana sicer s finančno, ampak mislim, da je eh, Evropa dejansko v močni krizi in to si je treba priznati. In Zadržki in omejitve, ki jih imamo, pa niso zgolj proračunske narave. In eh, mislim, da vidimo tudi že določene sadove naših prizadevanj. Mislim, da je skrajni čas, da se na to začnemo odzivati. In eh, veliko je bilo močnih udarcev, ki smo jih utrpeli. Na to so nas eh, opozorili med drugim tudi sami begunci s svojim prihodom, kaj vse pri nas. Pravzaprav ne poteka, kot bi moralo. E, sprašujemo se, kot sredstva za izvajanje politike integracije in sprejema beguncev. E, in ne govorim samo o davči politiki, govorim o številnih drugih obveznosti, ki jih imamo tudi do skladov in e, do politiki izhaja iz tega. Torej, ne govorimo samo o nekem splošnem okviru, ki zadeva vse nas. Mislim, da je čas, da si zastavimo pravo vprašanje. Sicer se bomo vedno bolj zapletali v eh, takšne in onakšne eh, pol rešitve, ki nas bodo vedno samo drago stale. No, potem pogledajmo si Nemčijo, ki je najmočnejša gospodarska moč v Evropi. Evropske unije, vendar se ne more sama odzivati na trenutne udarce in izzive. Torej, za karkoli že se odločimo, vedno to za seboj potegne določene finančne potrebe. In eh, treba je pogledati v tej luči tudi zmogljivosti naših proračunov in evrskega območja. Vedno večje vprašanje, ki si jih moramo skupaj eh, zastaviti kot prvo. Proračun. Proračun že, ampak za kaj, čemu naj bo namenjen, kako naj funkcionira. In če že to vrečo polnimo skupaj, potem moramo iz nje tudi kaj porabiti in nekateri bodo v prednostnem položaju. Ampak kakšna bodo merila? Merila stabilizacije. Potem, ko smo govorili o stanju v Franciji, eh, govorili smo o zavarovanju, eh, o nadomestilu za čas brezposelnosti, o minimalnih. Eh, nadomestili jim podobno. To je pri nas bila debata, ki jo je sprožil finančni minister v Franciji. No, in to je vse povezano z proračunskimi vprašanji. Vedno se moramo vprašati, kateri so tisti viri, iz katerih se oblikuje proračun. In isto velja za vse proračune, tudi za eh, proračune Evropske unije, za lastna sredstva in tako naprej. Vsi, ki delajo na tem, se zavedajo resnosti tega vprašanja in to vprašanje, ki se ga bomo lotevali tako eh, strani opredelitve evropskega proračuna, kot eh, proračuna v okviru evropskega e-, prostora. No, predvsem tem pa moramo biti previdni. In nikakor nočemo to sedaj upletati še elemente, o katerih mora razpravljati svet. Številne vprašanja se prepletajo tako v zvezi z ekofinom kot z evrsko skupino in eh, naj vam povem konkreten primer. V zvezi z Bančo unijo smo vsi stopili skupaj in delali skupaj in se tudi spraševali, kako bo to uh, učinkovalo na države zunaj evrskega območja in poskušali naprej predvideti, kakšni ukrepi bodo potrebni. No in potem smo se lotili še drugih tem povezanih s tem, postavljali hipoteze za možni nadaljni razvoj. tem pa se lahko dodatno zapletemo in si ustvarimo dodatne uh, težave. In še zadnja beseda v zvezi z vprašanjem demokratičnosti, uh, odgovornosti in morale, kot je bilo tudi zastavljeno vprašanje. Če imamo proračun in blagajno evrskega območja, če imamo politiko, ki se nanaša na to, moramo imeti tudi legitimni demokratični nadzor. In sam, to velja vedno za vse veje oblasti, za izvršno prav tako. In to morajo poštevati tudi vsi finančni ministri, jasno. In vse skupaj je podrejeno parlamentarnemu nadzoru, to velja za vse nas. Prvo vprašanje, potem vprašanje Evropskega parlamenta in Eh, marsi dobro rekel, seveda, parlament evropskega območja, evropski parlama, parlament. Seveda, ampak parlament ne more vedno odgovoriti na specifična vprašanja. Potem je pa tu še vprašanje sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. In seveda se lahko zgodi, da boste glede na svoje zmogljivosti organizacije lahko to v prihodnje še veliko bolje organizirali in dosegli še večjo moč tega sodelovanja. Then either Mr. Berger or madam uh, Beres, there were a few questions posed to you. Could you stay? No, sedaj bi pa prosil tudi vas, uh, da poveste nekaj odgovorov. Vem vas. Čisto na kratko, nekaj v zvezi s tem, kar je povedal gospod Mokšskovisi v zvezi z begonsko krizo. 80. člen pogodbe govori o nečem zelo pomembnem. V primeru masovnega pritoka ljudi. Gre za solidarno porazdelitev bremen, vključno z finančnimi bremeni. V zvezi s tem nismo pripravili nobenega proračuna, ampak podal bom naslednji primer. Institut za evropske študije v Mannheimu je podal obračun, da bi morali izhajati iz tega, da bomo za obvladovanje begunske krize potrebovali 30 milijard evrov na leto ali ničela ena dve odstotka BDP Evropske unije na leto. To pomeni, da bo treba revidirati proračun, finančni okvir ali pa, da bomo morali poseči v dva velika bloka, ki jih veliko držav obravnava kot temi tabu. Vendar, brez solidarnosti ne bomo zagotovili ustrezne rešitve. Financirati moramo tiste države, ki nosijo največ bremen. To spada k evropski solidarnosti. Solidarnost ni enosmerna cesta. O tem bomo morali še govoriti. Gospod Dias je govoril o tem, da instrumentov ni. Najprej moramo govoriti o tem, da bi obstoječe instrumente izkoristili bolje. Strukturni skladi. Strukturni skladi morajo biti bolje prilagojeni priporočilom po posameznih državah, to je jasno. In gospod Moda ima prav tako prav. Obstoječi instrumenti morajo biti preučeni glede na učinkovitost, glede na zapletenost in tako naprej. Klasičen primer je pobuda za zaposlovanje mladih 6 milijard, 3 iz ESF-a, 3 milijarde so novega denarja in eh, distribucija je mnogo nižja od prečakovanj. Zakaj? Morda bi morali nekako razmisliti o tem, da bi uvedli nove strukture, zato da bi države bolje posegale po teh programih. To razpravo bi morali prav tako imeti in še en stavek, preden govorimo o novem svežem denarju, bi morali najprej zagotoviti boljše zakonodajno delo. Hvala. Finally, Mr. Boča, fiscal, fiscal in potem še zadnje vprašanje o fiskalnih odborih. Si, sul eh, fiscal council, eh, ribarijsko. No, eh, fiskalni odbori, dovolite mi naj najprej, porovim nekaj, kar se sem že povedal v svojih uvodnih izvanjih. E, italijanski odbor za proračun je izvoljen e, organ, e, ki ga volimo z dvotretinsko večino v parlamentu, to je neodvisni organ in njegove ocene se sprejemajo z enoglasno. Torej, lahko trdim, da gre za zelo od, neodvisen odbor, ki funkcionira in na ta način bi lahko imeli tudi odbor, ki bi bil podobno neodvisen na evropski ravni in bi koordiniral med seboj delo nacionalnih odborov. Glede neodvisnosti moramo najprej razmišljati o tem, kako oblikovati take odbore, da bodo dejansko neodvisni. Ker tu gre namreč eh, za veliko eh, odvisnost od pristopa nacionalnega parlamenta. Eh, kot je rekel gospod Moskovici, kjer imamo proračun, imamo tudi blagajno in finančno ministrstvo in tu mora obstajati določena politična volja za to, da se odločimo za nek skupen sistem, Eh, garancije bančnih vlog ali pa eh, skupnega pristopa k obdavčitvi, naprimer. To so tudi zadeve, ki se ne smejo tako zapletati, da bodo večji začarani krog. Eh, Hvala lepa, gospod Beres. Merci, sti... Hvala, gospod predsedujoči. Čisto telegrafsko vesela sem, da smo v tem prvem krogu vprašanj in odgovorov uh, problematiko beguncev vrstili skoraj da na prvo mesto, ker to je res eno od poglavitnih vprašanj. In eh, seveda ni dovolj, da držim gospoda Šojbleja za roko med tem, ko si razlagava problematiko beguncev, ampak to je res veliko, največje vprašanje, s katerim se trenutno sooča Evropska unija in zelo Nujno se bomo morali soočiti s tem, ker se poziva k solidarnosti in tukaj gre seveda tudi za specifično problematiko Nemčije, ki je ciljna namemna država večine beguncov in tu se moramo vsi vprašati, kako naj se ti ljudje nastanijo v Evropi, kako naj tukaj tudi delajo in preživijo. Je pa to treba seveda znati pravilno uh, umestiti vse te razprave, uh, o davčni naravnanosti znotraj Evropske unije in tako naprej. In eh, tu se s tem eh, nujno povezuje tudi vprašanja ekonomskega upravljanja. Potem glede demokratične legitimnosti, to je seveda vse med seboj pod, povezano. V perspektivi pa mislim, da bo nujno potrebna sprememba, ker če se lotimo najprej evrskega območja, potem eh, bomo morali nekako eh, preiti osnovno vprašanje razlikovanja valut. In eh, tukaj eh, bomo prišli na širša in pomembnejša splošna vprašanja proračuna in zagotavljanja sredstev. No in konec koncev recimo, da se javna poraba ne bo zvišala in da nam bo to uspelo. In če med tem ne bomo imeli dolgoročnega načrtovanja, ne bomo tega dolgo zdržali, ampak pri tem je treba imeti nujno tudi neko eh, začrtano pot ukrepanja in tudi finančnih intervencij in vse to mora biti učinkovito. Namreč eh, kapital se mora vedno uporabljati tako, da spodbuja gospodarsko rast. In zato hočem reči, da je ravno v tem smislu delo, ki ga tukaj upravljamo, zelo koristno, ker smo konkretni in moramo biti tudi učinkoviti, da bomo pomagali našim državljanom, še zlasti tistim, ki so od evra pričakovali določene prednosti in si jih tudi zaslužijo. Hvala. Gospod Mue, želi besedo iz eh, Francoske nacionalne skupščine. Hvala, gospod predsedujoči. Tukaj govorimo o ekonomskem eh, in proračunskem upravljanju in koordinaciji in to je ključnega pomena, če želimo, da naša eh, monetarna unija eh, pravzaprav vzhodi. Koordinacija, to ne pomeni, da naredimo vsi iste stvari in vsi naenkrat, ampak gre za to, da nacionalne politike, ki so lahko na nacionalni ravni ustrezne, da so včasih Eh, neprimerne na evropski ravni. Eh, mogoče je banalno, da to rečem, ampak eh, pogledati moramo, kaj se je zgodilo med recesijo in takoj dobimo prikaz, do česa lahko pride. Povsod v evropskih državah je prihajalo do politik zmanjšanja primankljaja, vse je bilo prilagojeno vsaki državi posebej, ampak če si pogledamo vse skupaj, vidimo, da je bil učinek preveč restriktiven. Ja, tu je šlo celo v nasprotju z eh, zmanjševanjem, včasih eh, zmanjševanjem javnega primankljaja. Eh, samo koordinacija pravil ne zadošča, zato potrebujemo politično in ekonomsko razpravo o tem, tako da bo ekonomska politika evroobmočja čisto jasna. Treba je razpravljati vsako državo posebej. Gospod Moskovici bi moral iti to mešanico politik predstaviti v vsak nacionalni parlament. E, treba je razpravljati o tej mešanici, kako izvajati demokratičen nadzor in e, sklad za strateške naložbe je pri tem tudi ključnega pomena, ne samo za absorpcijo, e, stru, absorpcijo šokov, ampak tudi zato, da ne zaidemo spet v recesijo kaj ti vidimo, kako je recesija, kako nas je veliko stala, tudi ko gre za naložbe. Mislim, da moramo mm, napredovati eh, na ravni evromočja, ne moremo več stvari delati tako kot doslej. Hvala. Hvala. Gospod Balaura, iz Grčije, izvolite. perhaps my pronunciation was not correct. Mr. Balauras. Gospod Balauras. Sorry about that. We go to the. Uh, Trenutno gani. Gospod Harvas iz Nizozemske, izvolite. Deze sessie gaat het. Hvala lepa. Tukaj govorimo o reševanju problemov, ki so vodili do težav v državah članicah. Mislim, da moramo govoriti o izvoru teh problemov. Če bi sledili na svetom določenih agencij, bi probleme lahko še poglobili. Dobro je, da je komisija zdaj oblikovala svoj proračunski svet, ampak Ne, ne, bolj zanima oblika vsega skupaj. Vprašanje za gospoda Moskovisija je, ali lahko ta fiskalni odbor deluje neodvisno od komisije. Seveda pa je treba ugotoviti tudi, kako zapletena so proračunska pravila, kakor so določena v šesterčku in paktu za stabilnost in rast. Tukaj govorimo tudi o prožnosti. Res je, zagotoviti bi morali stabilnost v paktu za stabilnost in rast. Prožnost mora dopustiti možnosti za ukrepanje na ravni držav članic. Tudi ko govorimo o begunski krizi, je jasno, da bi to naj bila izjema. Vendar, seveda je treba za te stroške tudi plačati. pakt za stabilnost in rast bo stal ali padel, glede na to, kaj bomo z njim naredili. Zaenkrat je tako, da je preveč preprosto gledati, preveč strogo. Hvala. Gospod Gečev iz Bolgarije, izvolite. Gospodin predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. seveda podpiramo zamisel za to, da se uskladijo fiskalne politike in proračunske politike držav članic. Včeraj smo govorili o možnosti usklajevanja davčnih sistemov. Gospod Moskovisi je dejal, da bi na začetku morali uskladiti posredno obdavčevanje. Morda je to bolje kot usklajevanje neposrednega obdavčevanja, a sprašujem se, ali je to prava poteza. Rekel je, da bi lahko potegnili usporednice z ZDA. Ampak tudi pri njih gre za harmonizacijo neposrednega obdavčevanja, kajti posredni davki so drugačni v različnih državah članicah. Zanima me torej, zakaj bomo šli v drugo smer. Morda bi to bilo lažje ampak ne vem, ali je to prava pot. In še vprašanje za področje fiskalnih presežkov. Kolegice in kolegi, kakšni fiskalni presežki so o tem, o čemer govorite? Samo Nemčija je imela fiskalni presežek in uh, ta presežek je bil zelo majhen. Ne bi mogli rešiti niti begunskega presežka. Katera država ima fiskalni presežek? Nobena druga razen Nemčije. Zato me zanima, kako bomo zagotovili proračunska sredstva. Če pride do proračunskih presežkov, so ti zelo redki. Sem nacionalni poslanec, zato me zanima tudi, kako pričakujete, da bodo poslanc, poslanci iz Nemčije glasovali, da bo njihov presežek jamčil za proračun Združenega kraljestva ali kogarkoli drugega. Teorija za proračunske presežke je torej teorija, ki jo je treba posodobiti. In če govorimo o beguncih, mislim, da moramo zagotoviti večjo stopnjo odgovornosti za tiste države, ki so bile neposredno vključene v v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Kajti solidarnost velja tudi tukaj. Hvala, gospod Brahman iz Bundestaga Nemčije. Eh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej moram povedati, da ne mislim, da bi lahko imeli neke proračunske sklepe, ki temelijo na naključjih. To ne bi bilo demokratično legitimno. Zato je to že vprašljivo. Gre za delo na konkretnih rezultatih in v proračunskem načrtovanju v Evropski uniji potrebujemo tudi to. Veliko sem slišal o demokratični legitimnosti danes, ampak ljudje v več državah v Evropi se sprašujejo naslednje. Morda bi bilo bolje zadeve obravnavati na nacionalni kot na evropski ravni. To velja tako za gospodarsko kot tudi za proračunsko politiko. Namreč, morda bi se morali ozirati na potrebe ljudi. Ljudje si želijo rezultatov, ne pa procesov. Zato je zelo pomembno, da upoštevamo pogodbe. Velikrat smo omenjali pakt za stabilnost in rast in druge sporozume. No, te sporozume je treba nadzirati, treba se jih je držati. Vedeti je treba, kdo se jih mora držati, kako se sprejemajo odločitve in tako naprej. To so tehnične zadeve, ki ljudi ne zanimajo. Ljudi zanima samo to, da bomo izšli iz krize, ki smo jo imeli pred nekaj leti in da smo se nekaj naučili. Da smo sprejeli pogodbe, ki dosegajo rezultate. Zato je zelo pomembno, kako bomo postopali, ko razmišljamo o delu naprej. Nekateri govorijo o močnejši koordinaciji, o finančnem ministrstvu, o skupnem proračunu in tako naprej. No, treba se je držati pogodb. Bolj kot se bomo držali pogodb, bolj kot bomo usmerjeni v rezultate, bolj bodo ljudje pripravljeni sodelovati pri tem procesu. Hvala. Gospod Pires iz Portugalske je naslednja. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni. Današnja razprava je zelo pomembna. Še posebej zato, ker moramo skupaj govoriti o vlogi nacionalnih parlamentov in o njihovem odnosu z evropskimi institucijami še posebej, ko govorimo o proračunu in o fiskalni politiki. Gre torej za politično razpravo, ne pa za gospodarsko razpravo. Instrumenti, ki jih uporabljamo, imajo vedno večje politične implikacije. Smo v času parčevalnih ukrepov in zdi se, da se zadeve ne premikajo naprej. Potrebujemo več usklajevanja, ampak eh, ne gre samo za krinko, skupne politike na različne načine vplivajo na posamezne države. Učinek fiskalnega pakta na nas ni enak kot na Nemčijo, Francijo ali Italijo. Vedno ima diferenciran učinek. Ne gre samo za ekonomski in finančni učinek, ampak tudi za politični učinek. To je tisto, kar sem želela povdariti. Naši državljani posod po Evropi so razočarani, imajo občutek, nemoči. Imajo občutek, da ne morejo spremeniti učinko politik, da trpijo zaradi vrčevalnih ukrepov in to je rezultat tega demokratičnega deficita, ki ga imamo, kajti države se spopadajo z določenimi omejitvami. Države morajo početi različne stvari v imenu državljanov. Če pa to storijo, potem pa se jih krivi in izgubljajo tudi moč odločanja. Zaradi tega pride do demokratičnega deficita takrat eh, se vidi, da so v ospredju finančni trgi, ne pa dobrobit ljudi. Ko govorimo o teh gospodarskih vprašanjih, moramo govoriti o demokratičnosti in o solidarnosti. Zagotoviti moramo, da obstajajo mehanizme in instrumenti, ki jih ne bo mogoče kar tako usiliti državam članicam. Skrbi me, da to ni pravo usklajevanje, koordinacija mora upoštevati tudi podporne ukrepe, naprimer ukrepe za podporo beguncem. Načelo mora biti solidarnost. Hvala. Uh, Gospod Lowy, Finska, še dva govornika, na to pa sklepne besede. Naslednja dva sta torej iz Latvije in Francije. Najprej pa Lowy iz Finske. Kiitos, herra, puhejohtaja. On selvää, että Hvala lepa. Jasno je, da evromoče potrebuje gospodarsko koordinacijo. Prisluhnil sem današnji razpravi in uh, razmišljam o problemu. Po mojem pa se to nanaša na dve realnosti. Namreč, realnost je, da živijo odločevalci v Evropi v določene realnosti, ljudje na terenu pa v druge realnosti. Poskrbeti moramo, da bosta ti dve realnosti čim bliže skupaj. Drugače bomo spodkopali vso verodostojnost glede odločanja. Zato ne morem podpreti zamisli glede finančnega ministra za evroobmoče ali proračuna za evroobmočje. Ne, mislim, da bi morali poudarjati koordinacijo. Seveda pa tudi odgovornost držav članih samih. To odgovornost bi spodkopali, če bi šli v skladu z vašimi zamislimi. Hvala. Gospod Pimjenos je naslednji iz Latvije. Izvolite. Hvala lepa. Dve vprašanje imamo. Prvo vprašanje. Kar zadeva preglednost finančnega sektorja. Kako komentirate izjave, da je stopnja odgovornosti finančnega sektorja v ZDA še vedno višja od tiste v Evropski uniji? Poročila v ZDA so javna in jih lahko ljudje preverijo na spletu. V Evropi pa so ta poročila prepovedana. Drugo vprašanje če govorimo o proračunski politiki in o proračunskem usklajevanju, želim zastaviti vprašanje komisarju Moskovisiju. Sistemska kriza v sektorju posojanja je v bistvu počgala finančno krizo. Šlo je za pretiran dolg gospodinstv in podjetij ni bila težava torej v javnem sektorju. Na koncu te seje me zanima, ali bi lahko komisar Moskovisi povedal, kako bi preprečili prekomerno zadolževanje zasebnega sektorja, kar bi spet lahko vodilo do mehurja. Hvala. Zadnja bo vprašanje zastavila gospod Lovaži iz Francije. Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava je zelo zanimiva, da bi se pa odzvala na suverenost nacionalnih parlamentov. Eh, predsednik oziroma komisar Moskovisi eh, je spomnil na spoštovanje prerogativ držav članic, ko gre za njihovo suverenost. Eh, mislim, da je to ključen element, ki ga je treba upoštevati. To je bilo izpostavljeno danes zjutraj večkrat, potem imamo pa tudi zahtevo po konvergenčnosti, ekonomski, fiskalni, socialni konvergenčnosti in eh, veliko je razprav o brezposelnosti, kar se tiče fiskalne konvergenčnosti, eh, so to izpostavile določene države, članice, kajti odločene so se boriti proti določenim eh, preveč agresivnim fiskalnim določbam na tem področju. Obstaja torej dvojnost med suverenostjo držav članic in pa željo po konvergenčnosti na vseh ravneh. In obstaja tudi vprašanje, ali želimo ohraniti to povezavo suverenost držav članic, to je prvi vidik in pa konvergenčnost, ki je drugi element te povezave. Čemu bomo dali eh, prednost, ali sploh lahko damo čemu prednost in ali lahko pridemo do situacije, eh, ki bo uravnotežena, ampak tega ne bo lahko doseči. Eh, zaključila pa bi s svojim vprašanjem. Eh, eh, koordinacija za partnerstvo med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. To je ključnega pomena za to, da mogoče le spremenimo tisto povezavo in jo uravnotežimo. Hvala. Še nekdo je prosil za besedo. Preden bomo mm, nadaljevali, vam že takoj povem, da boste vsak dobili dve minuti za to, da lahko zaključimo pred 15 čez. Gospod Karelijo iz Italije, izvolite. Presidente, vore... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Omeniti sem želel vprašanje fiskalnega odbora. Komisar je to predlagal. To naj bi sestavljali predsednik in štirje člani. Ta odbor naj bi odločal soglasno kakor to velja za komisijo. Ampak, če konsenza ni, naj bi veljala preprosta večina. Vem, da je zelo pomembno, da se poskusi opredeliti profil članov, ki naj bi sedeli v tem odboru. Mislim, da obstaja več subjektivnih vidikov tega procesa, ko se odločamo o profilu. Zanima me, kakšne objektivne profile in kakšne merila lahko komisija uporabi tukaj za to, da zagotovi, da bodo ti ekonomisti dejansko zastopali interese držav članic in da bodo pomagali komisiji pri odločanju. Primer, italijanska metoda, ki se uporablja pri izbiri članov za fiskalni svet. Vključili naj bi nacionalne poslance, pri tem, da se določijo objektivna merila za imenovanje članov tega sveta. Ampak nacionalni parlamenti bi morali biti vsaj vključeni v oceno metode za izbiranje profilov ljudi, ki bodo izbrani. In kaj pa plačilo za te ljudi in za analitike in sekretarjat, ali obstaja vrstica v evropskem proračunu, ki bi bila temu namenjena, da se bodo torej krili ti dodatni stroški. Hvala. Zdaj pa gospod Moskovic, izvolite. Euh, no, ne vem, če bom v dveh minutah uh, lahko končal, ker je bilo izpostavljenih toliko pomembnih tem. Uh, Eh, mešanica politik, o tem ste spraševali, eh, mešanica politik za evroobmočje je že prilagojena v grobem, to je povezano tudi z vprašanjem dolga, ki je bilo zastavljeno kasneje. Danes imamo nek globalen prispevek, ki je neutralen ali pa malo pozitiven za rast, v korist rasti. Javni dolg pa se je povečal za 30 odstotkov od krize eh, naprej. In uh, to zelo vpliva na javne politike. Mislim, da bi morali o tej temi razpravljati bolj kolektivno, bolj skupaj. Kar pa se tiče dolga, eh, tako javni kot zasebni dolg eh, ostaja ta velik izziv za naše gospodarske politike. Sam ne verjamem, da smo že povsem išli iz krize mislim, da imamo instrumente eh, v okviru bančne unije, ki nam dajo možnost za večjo eh, solidnost, trdnost bančnega sistema. V tej politični mešanici se je treba izogniti vsemu, kar bi nas vodilo nazaj, naprimer v varčevanje, ki bi šlo eh, na račun rasti. Treba se je držati pravil. Eh, sicer bi se spet lahko pojavila kriza včerajšnjega dne. Eh, ko bodo naši eh, finančni in proračunski sistemi bolj trdni, pa bo mogoče potem kaj novega dodati. Zaenkrat je vse še preveč na trhlih temeljih. Težko je doseči soglasje na področju davkov in fiskalnosti ampak potrebovali pa bomo podporo nacionalnih parlamentov in uh, Evropskega parlamenta, ko gre za boj proti davčnim utajam, goljufijam. Tukaj imamo zelo ambiciozen svežen, ki ga je začel eh, pregledovati ECOFIN, potem na področju transparentnosti nam boste lahko pomagali, uh, eh, dokot lahko gremo, kakšno naj bo poročanje. Mislim, da bi morali imeti poglobljeno razpravo o tem, potem tudi o DDV-ju. Prihodni teden bomo imeli o tem razpravo eh, v komisiji. Zelo veliko je goljufij na področju DDV in to je treba urediti. Mi želimo vzpostaviti nek primeren okvir. Nimam pa pretiranih ambicij na področju harmonizacije. Eh, mi želimo učinkovitega obdavčenja, učinkovitega fiskalnega področja, tako da eh, tisti, ki imajo dobiček, plačajo tudi davek od tega. Lahko prosim zaključite samo še dve stvari. Eh, potem fiskalni svet, eh, ta mora biti neodvisen oziroma teh svetov je več in morajo biti neodvisni. Eh, upoštevati mora, moramo situacijo vsake države članice. Vendar pa ne smemo komisiji preprečevati, da opravlja svoje delo in da opravlja tudi svoje pristojnosti, ki jih ima na področju e, davčne politike. E, še zadnja stvar. Gospa Luvaži je omenjala suverenost in konvergenčnost. Iz tega izhaja pravzaprav Evropska unija. Mi smo nacionalne države povezali v skupnost. Treba je spoštovati suverenost držav članic, ampak eh, pri tem so države povezane in eh, svojo vlogo lahko odigrajo tako nacionalni parlamenti kot Evropski parlament. V poročilu petih predsednikov eh, smo opredelili dve fazi, da smo v prvi fazi, govorimo o fiskalnih svetih, druga faza pa je bolj ambiciozna, bolj nujna in sicer gre za upravljanje. Uh, tukaj ključnega pomena leto 2017. Eh, in do takrat bo te stvari treba rešiti. Ne obstajajo samo ministri in predsedniki vlad in uh, držav. EMU uh, ne zadeva samo posameznih vlad in držav, ampak vse skupaj. In to naj bi bilo rešeno do leta 2017. Zelo se že veselim prihodnih razprav z vami in z Evropskim parlamentom. Mister. Hvala, gospod B, kaj sledi. Izvolite. Hvala lepa. Portugalski kolega je omenjal solidarnost. Reševalni svežni so zelo velik del solidarnosti. In drugič, ne smete pozabiti, da imamo 960 milijardov težki večlečni finančni okvir do leta 2020. Tam govorimo o strukturnih skladih o 330 milijardah, razvoj podeželja 95 milijard evrov, okrog 430 milijard evrov od 960. To naj bi pomagalo regijam, tudi moji zvezdni državi v severu Nemčije. To je veliko solidarnosti tudi v tem poskusu, da bi zagotovili konkurenco, da bi spremenili strukture. No, prihodnost se vedno začne doma. Tisti, ki je upravil domačo nalogo, lahko dobi plodove solidarnosti. Ko govorimo o kapacitetah, o proračunskih preseških, moja dežela trpi zaradi zavore na področju dolgov in zaradi trga trpi tudi nacionalna solidarnost. Tako pač je. Če si vzamemo izkušnje držav članic, ki ustrezno obravnavajo proračune v dobrih časih, lahko potem žanjejo plodove v težkih časih in preživijo krizo. No, na koncu razprave lahko vidimo, da vsak prihleva <laughs> svoje, pogledajte si delovni dokument, vsak pač prispeva svoje, da je zavarovan v prihodnosti. Govoriti moramo o tem, ali to gre in če ne gre, potem morajo obstati druge rešitve. Sem za subsidijarnost na področju konkurence tudi na skupnem trgu in v Evropski uniji, kajti betonska struktura ne bo delovala nikoli. Vendar, še nekaj. Ko govorimo o ideologiji in o solidarnih državah, potem mislim, da moramo to zagotoviti, če želimo biti solidarni in uspešni v Evropi. Hvala, gospod Beres. Hvala. Hvala za to razpravo, za gospoda Bebeja in za me je eh, to vse skupaj zelo koristno. Eh, dobro je bilo, da ste dobili vsi dokumente. Mi dva pa bova še naprej pripravljala poročili o tem. In eh, na ravni nacionalnih parlamentov je tudi treba razpravljati o teh temah. In če bomo razpravljali skupaj, bomo lahko opredelili okvir demokratske legitimnosti v katerem bomo napredovali na področju eh, proračunske koordinacije. To je zapisano tudi v našem delovnem dokumentu. In eh, od 70-ih let naprej, od Magdugala naprej, se eh, že pripravljajo te zadeve glede na vse krize, ki so obstajale. Danes tudi moramo še rešiti krizo, ki nas je prizadela. Seveda pa je treba razpravljati tudi o sprejemu beguncev. Hvala lepa vsem za prispevke in se vidimo naslednjič. Si. Hvala, gospod Boča. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na koncu želim omeniti nekaj predlogov, ki smo jih slišali Vedeti moramo, da nas bosta zaposlovala dva dogodka. Gre za posodobitev strategije 2020. To mora temeljiti na rezultatih, ki so bili doseženi. Seveda pa moramo upoštevati tudi tisto, kar ni delovalo. Obstajajo mm, slabi rezultati na področju zmanjševanja revščine in oblikovanja delovnih mest. Po drugi strani pa se fiskalni pakt vključuje v evropsko zakonodajo. To nam daje priložnost, da natančno razmislimo o makroekonomskih pravilih, še posebej za realno gospodarstvo. To sta dva ključna dogodka, ki predstavljata priložnost za nas, da razmislimo o tem, ali je morda treba prilagoditi obstoječa pravila. Začeli pa bi lahko seveda s tem, da potrebujemo ustrezno izvajanje pravil, ki jih poznamo na področju postopka makroekonomskih neravnovesij. Vedno več je preseškov in upoštevati moramo različne vidike. Hvala. Na koncu dobi besedo gospod Artui. Preden končam, pa želim še nekaj povedati. Logistika je naslednja. Začeli bomo 2.45. Torej, začenjamo 2.45. Gospod Artuj. Hvala. Hvala. Sam sem zelo vesel te razprave, ki je bila bogata. Sprejeli smo tveganje in sicer, ko smo Evropski uniji dali skupno valuto evro, vendar pa je ta valuta pravzaprav sirota, nima države. In tu smo želeli zdaj urediti s pravili solastništva, tako rekoč. Ampak eh, razen sankcija mi ne znamo eh, prisiliti vseh k upoštevanju teh pravil. Videli smo, kaj prinesla grška kriza. Rast v evroobmočju ni zadostna. Poleg tega imamo visoko brezposelnost in eh, na kocki je tudi upravljanje. Evro območje potrebuje solidarnost. Imamo Evropski mehanizem za finančno stabilnost, eh, vendar pri tem ni sodelovalo 28 držav članic, ampak samo države evro območja. In ta solidarnost zahteva še posebno upravljanje imamo tudi poskus eh, vzpostavitve neke pozitivne politične mešanice, ampak treba bo upoštevati tudi manevrski prostor. Mislim, da lahko to uredimo, lahko bi imeli neko skupino za nadzor, sestavljeno iz nacionalnih in pa evropskih poslancev. In 13. Eh, člen fiskalnega pakta nam tukaj daje eh, neko izhodišče. Kar se tiče proračuna za evroobmočje, gospod eh, komisar, Evropski parlament je prevzel pobudo, pripravljamo poročila na to temo in mislim, da je res nujno na tem področju napredovati. Tukaj moramo biti tudi malo bolj drzni in eh, iz anket vidimo, da so evropejci navezani na evro in eh, državljani držav članic evroobmočja vsi želijo izboljšanja upravljanja evroobmočja. Upam, da jih ne bomo razočarali. Hvala. Bon.